po popoldanskem odmoru je ura za vprašanje predsedniku komisije. Postopek bo takšen kot običajno. To pomeni eno minuto za vprašanje, eno minuto za odgovor. Dodatna vprašanja 30 sekund in odgovor 30 sekund. Z nami je predsednik Evropske komisije. Zato dobijo najprej besedo predsedniki političnih skupin. Najprej kolegica Wortman Kohl v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, rada bi vam zastavila vprašanje v, eh, primerja, v povezavi z Evropskim skladom za eh, nujne primere. Tukaj gre za Evropski sklad in zato vam zastavljam naslednje vprašanje. Kako nameravate razširiti ta sklad? Kako naj bi vse skupaj izvedli in kdaj bodo izvedbe prišlo? sedaj je situacija mirna, kar zadeva državne obveznice, ampak eh, vse skupaj se lahko eh, hitro spremeni. Kako torej vidite razširitev tega sklada? Hvala lepa, gospod Baroso. Pozdravljeni še enkrat v Evropskem parlamentu. Gospa Wortman Kohl, najlepša hvala. Gre za enotno stališče komisije, ki je zapisano tudi v dokumentu. In sicer to mnenje pravi, da je potrebno ta sklad razširiti in ga tudi okrepiti. Tukaj ne gre za celoten odgovor. V celotnem dokumentu je namreč zgolj en stavek o skladu za nujno pomoč. Gre tudi za fiskalno konsolidacijo in tako naprej. Vsekakor pa je ta sklad pomemben za stabilnost eh, Evropske unije. Kaj ti imamo 440 eh, milijard evrov v tem skladu in eh, ne pozivam k temu, da naj bi ta sklad okrepili v tem trenutku, vendar pa, če je to potrebno, to seveda moramo storiti. Okrepiti moramo sposobnost eh, financiranja eh, tega sklada in mislim, da je to dober predlog, ki ga je potrebno kar se da hitro sprejeti. To pa je del bolj obsežnega odgovora. Najlepša hvala. Ima kdo kakšno dodatno vprašanje? Um, ja, en aanvullende vraag, want u zegt, uh, uh, u zegt... Ja, še dopolnilno vprašanje. Dejali ste, da je bolje, da to storimo prej kot kasneje. Kaj pa mislite s tem prej? Nujno je, da poskrbimo za stabilnost na finančnih trgih in sicer že v naslednjih mesecih v tem trenutku eh, predsedniki vlad in finančni ministri predvsem razpravljajo. Potrebna pa so konkretna dejanja. Kaj torej mislite z bolje prej kot kasneje? To pomeni, da odločitev ne bi smeli odlagati. V preteklosti smo videli, da finančni trgi menijo, da se Evropska unija prej odziva, kot pa proaktivno deluje. Torej, moramo poskrbeti za bolj aktiven odziv Evrop Evropske unije. Evropska unija je že dosegla določen napredek. Mislim, da je pomembno, da sodelujejo vse države članice. 4. februarja bo potekal svet in mislim, da je prav, da se s tem vprašanjem takrat eh, soočimo. Na to je pripravljena tudi Evropska komisija. Najlepša hvala, Steven Hughes, v imenu socialistov in demokratov. Thank you very much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsednik Baroso, vem, da smo slišali kritike posegov Evropske komisije na irski in grški finančni trg. Vaša strategija obljublja še več eh, podobnih eh, posegov, kar zadeva indeksacijo, kar zadeva prožno delo eh, in zaščito delavcev. Ali ne menite, da bi morala komisija vzpodbujati eh, socialni dialog, eh, ne da ga ogroža? Poleg tega pa me zanima, na kateri pravni podlagi komisija deluje, ko se eh, umešava v pogajanja o kolektivnih pogodbah v državah članicah. Poleg tega me zanima, kako je to v povezavi z eh, agendo 2020. Naj vam kar takoj povem, da podpiramo socialno dimenzijo in sicer na evropski ravni, pa tudi na ravni držav članic. To pa je v pristojnosti držav članic. Sam podpiram socialni dialog z vsemi partnerji, vendar pa menimo, da so sedaj potrebne pobude za večje število delovnih mest. Potrebne so torej strukturne reforme, na ta način bomo izboljšali konkurenčnost Evrope. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zakaj se zdi, da dajemo poudarek samo trgu dela? Kaj pa finančni trg, notranji trg, trg eh, storitev in tako naprej? Torej, preveliko pozornost namenjamo trgu delovne sile. Zakaj bi morala delovna sila nositi stroške finančne krize? Eh, ne, ne, ne govorimo zgolj o trgu delovne sile. Oprostite, izvajamo reformo finančnega trga in sicer z aktivno podporo in prispevkom tega parlamenta. Razpravljamo o letni eh, rasti, poleg tega pa moramo poglobiti tudi uh, druge reforme. Sedaj recimo govorimo o energetskem trgu, vendar pa je tudi trg delovne sile pomemben za izboljšanje konkurenčnosti Evrope, še prav posebej v tistih državah, ki so v tem trenutku najbolj občutljive in teže izvajo reformo trga delovne sile. Gifer Hofstaff v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. V zasebnem pogovoru s predsednikom Medvedevem ste izrazili svojo zaskrbljenost glede Kodorovskega. Če si ogledamo primer Kodorkovskega, potem lahko vidimo, da če je tukaj šlo obsodbo, za obsodbo na smrt, potem je ta obsodba eh, spodletela. Areteran je bil tudi Boris Nemcev. Čeprav ustava zagotavlja uh, svobodo uh, zbiranja. 21. naj bi bil organiziran eh, protestni shod. In obstaja možnost, da če se bo to nadaljevalo, da eh, bo v letu 2011 prišlo še do več podobnih dejanj kot v primeru recimo gospoda Nevceva. Kaj lahko torej storijo evropske institucije glede tega? Namreč Rusija je članica sveta Evrope, eh, potencijalna eh, članica Zatone trgovinske organizacije in zato mislim, da je potreben odziv evropskih institucij. Kot ste dejali, gospod Verhofstadt, eh, smo se pogovarjali z ruskimi partnerji in Evropska unija se je že javno odzvala na proces gospoda Kodorovskega in sicer uh, s pomočjo visoke predstavnice Catherine Ashton. Prepričani smo, da ima vsak državljan pravico do pravičnega sodnega postopka. Poleg tega pa načelo pravne države spostavljamo v našem dialogu z Rusijo. Še naprej bomo pozorno sledili celotnemu postopku in to vprašanje izpostavljali v naših eh, sestankih eh, z Rusijo. Evropska unija pričakuje, da bo Rusija izpolnila svoje zaveze na področju človekovih pravic in načela pravne države. To ni dopolnilno vprašanje, ampak zgolj komentar mislim, da se je potrebno z tem problemom spopasti. Ne smemo dopustiti, da se nadaljuje situacija, kakršna je v tem trenutku v Ruski federaciji. Zato, ker imamo pomembne gospodarske odnose, še ne pomeni, da moramo molčati. Hvala lepa. Sopredsedujoča Rebeka Harms v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik. V Rusiji obstajajo velike težave za svobodo medijev in svobodo izražanja govora. Kar se trenutno dogaja na mačarskem, pa tudi ne moremo dopustiti, gospod predsednik komisije. Zanima me, zakaj eh, se komisija ni prav odzvala na eh, medijski zakon eh, oziroma zakon povezavi z mediji eh, v, na mačarskem. Eh, ki je v nasprotju z vsemi zakoni znotraj Evropske unije in eh, tudi v nasprotju z svetovnimi uh, zakoni, je v nasprotju z kriteriji iz Kopenhavna, v nasprotju z UNESCO konvencijo o povezavi z medijem, v nasprotju z Lizbonsko pogodbo, v nasprotju z listino o temeljnih človekovih pravicah in tako naprej, naprej in tako naprej. Torej me zanima, kdaj se boste ustrezno odzvali kako izgleda časovni načrt, zakaj še ni prišlo do postopka kršitve pogodbe. Hvala lepa. Gospod predsednik. Tako kot eh, v vsaki drugi državi članici moramo tudi na Mačarskem poskrbeti za izvajanje evropske zakonodaje. Zelo pozorno si je potrebno ogledati situacijo in slediti moramo ustrezni metodologiji. In to tudi počnemo. Podpredsednik je bil v odboru Libe in v odboru za kulturo in izrazili smo zaskrbljenost glede zakona o medijih na mačarskem in nameravamo poslati pismo mačarski vladi še ta teden. To bo prvo pismo, na katerega morajo mačarske oblasti odgovoriti vendar pa, naj ponovim, slediti moramo jasnemu zakonskemu postopku, kajti Mačarska, kot vsaka druga država, ima pravico do nepristranskosti komisije. Lahko pa vam zagotovim, da pozorno sledimo te zadeve. bi nam lahko, prosim, predložili dokumente, ki jih je Mačarska poslala komisiji in mislimo, da imamo pravico do tega. Sumimo, da Mačarska sploh ni predložila celostnega besedila tega zakona, da zavlačuje in tako naprej in tako naprej. Ali nam lahko, prosim, predložite te dokumente? Naj povdarim še naslednje. Težko se mi zdi izvajati politiko, do držav kandidat, kot recimo do Turčije, pri kateri zmeraj znova ustrajamo pri kopenhaških kriterijih, po drugi strani pa smo popustljivi, ko gre za kršitev teh kriterijev strani države članice Evropske unije. Ja, seveda, dajemo popolne informacije eh, temu parlamentu, kot sem dejal, podpredsednik je eh, bil v pristojnih odborih tega parlamenta, vendar pa morate razumeti, da gre tukaj tudi za zakonsko dimenzijo in komisija mora natančno slediti pravilom, ima zelo dober ugled glede tega in eh, tega ugleda na noben način ne želimo ogroziti. Lahko pa vam zagotovim, da sledimo tej zadevi z veliko zaskrbljenostjo. Zaskrbljenost smo že izrazili. Pogovarjal sem se tudi z uh, gospodom Orbanom, ki bo jutri prišel v ta parlament. Eh, takrat boste lahko o tem razpravljali tudi eh, na politični ravni. Vsekakor pa moramo slediti zelo jasnim postopkom. Hvala lepa, gospod predsednik Tomaš Kaminski v imenu konzervativcev in reformistov. Gospod predsednik, pred nekaj dnevi je odbor, ki dela v Moskvi, objavil poročilo v zvezi s tem, zakaj je prišlo 10. aprila do letalske nesreče v Smolensku. Polska javnost je bila osupljena nad rezultati poročila in to poročilo obravnava kot pristranski dokument. V zadnjih nekaj dneh je bilo dokazano, da to poročilo prikriva tiste podatke, ki so neprijetni za Rusijo. Celotno poročilo je usmerjeno tako, da prenaša krivdo na polsko stran. Vsi priznavamo, da so bile storjene v celotnem postopku tudi napake na naši strani, ko smo pripravljali obisk nekdanjega polskega predsednika. Vendar, to rusko poročilo izredno vsebuje neko politično zaroto, ki Rusije odvezuje vseh političnih odgovornosti. Zato me zanima, kako Evropska komisija gleda na vse skupaj. Ali boste preučili razloge za nesrečo v Smolensku, ko je umrl predsednik Polske. Umrli so tudi drugi člani polske vlade. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Kaminski, nihče ne bo pozabil nikoli na to grozljivo tragedijo, niti na polskem, niti kje drugot. Vsi smo globoko občutili smrt predsednika Kačinskega, tudi smrt vseh tistih, ki so umrli skupaj z njim. Prebral sem poročilo prejšnji teden, vem tudi, kakšni so polski odzivi na to poročilo. Moram reči, da jih razumem, vsaj glede na to, kakšno dimenzijo ima ta tragedija. Komisija se bo lahko lotila te situacije samo takrat, ko bo zagotovljena ustrezna pravna podlaga. Moram pa povedati, da se polski organi nikoli niso obrnili na nas, da bi posredovali v tej zadevi. Smo pa vedno pripravljeni storiti vse, kar je v naši moči, za kar smo pravno pristojni, če se pojavi takšna zahteva. Hvala. E, Gospod predsednik, sem vas prav razumel ker polska vlada do sedaj komisije ni prosila, da zadevo preuči, tega niste storili. Če bi polska vlada komisijo prosila za pomoč pri razjasjevanju dejstva, bi komisija pozitivno odgovorila na to prošnjo. Kot sem že povedal, najprej si moramo zagotoviti ustrezno pravno podlago. Kolikor vem, je šlo za državni obisk, za vojaški polet, tako da je nažalost uredba, ki bi jo lahko uporabili, začela veljati šele po tej nesreči. Tako da komisija nima veliko argumentov, na podlagi katerih bi se lahko lotila te zadeve. Se pa lahko formalno pogovarjamo o tej temi tako s polskimi organi kot z drugimi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lotar Biski, Združena levica. Barozo, um die... Gospod Baroso, vemo, kako pomembna je stabilnost evra. V tej povezavi nisem posem razumel nekega postopka. In sicer gre za razpravo o okrepitvi eh, sklada za nujno pomoč. Vi ste dejali ja, gospa Merklova pa je dejala ne. Zanima me, ali se med seboj sploh pogovarjate. To se lahko vedno zgodi, nikakor ni prvič, da se je kaj takšnega zgodilo in mediji to tudi pozorno spremljajo. Ne gre za nek zakonski spor med vami in gospod Merklovo, gre za pomembno politično vprašanje. Vem, da se tako kot jaz ne morete vedno strinjati z gospod Merklovo, ampak gre za vprašanje, ali ne bomo s tem pomagali špekulantom, če ne bomo enotni. Hvala lepa. Vsaka institucija in vsaka vlada v Evropski uniji nosi svojo odgovornost. Tudi Evropska komisija ima odgovornost, da predstavi ukrepe, ki so primerni za evroobmočje in Evropsko unijo. Obstaja zelo obsežen dokument, ki se nanaša na anketo o letni rasti. Tudi tam smo izrazili svoje mnenje. Ne samo, da imamo pravico, temveč celo dožnost, da to storimo. To smo tudi storili. Mislim, da so trgi to zelo dobro sprejeli. Namreč razumeli so, da smo se pripravljeni podati v pravo smer, prevzeti odgovornost, zagotoviti ustrezne odgovore tudi pri. Evropskem skladu za nujno pomoč. Več bo treba storiti na področju tržnih analiz, vendar to ni samo naloga Evropske komisije, temveč tudi naloga Evropske centralne banke, ki je to jasno izrazila. Tako da upam, da se bodo države članice dogovorile tudi glede stališča komisije. Hvala. Barroso, ich, eh, Gospod Barroso, sprejemam vaše mnenje. Kljub temu, Pa imam še zmeraj isto vprašanje. Kako lahko pri tako pomembnem vprašanju, kot je vprašanje evra, v tako pomembnem trenutku, kot je ta, kako lahko pride do tega, da prihaja do razhajanja mnen med vami in gospo Merklovo ali pa med vami in katerimkoli drugim predsednikom vlade? Kako ste lahko to dopustili? mi ne potrebujemo dovoljenja držav članic za to, da izrazimo svoje mnenje. Mimo grede, svoj predlog smo podali skladno s sklepi, ki so bili sprejeti na zadnjem svetu. Države članice so takrat rekle, da so pripravljene storiti vse, zato da se zavaruje finančna stabilnost evro območja. EFSF je bil izredno povdarjen Rekle so, da so pripravljene podpreti ta sklad, tako da tu ni prišlo do protislovja. Ne moram se odzivati na pripombe drugih, lahko samo povem, kakšno je stališče komisije. Imamo enotno stališče, to stališče zauzema tudi Evropska centralna banka, zauzemajo ga tudi druge pomembne institucije, ki skrbno spremljajo finančno stabilnost evroobmočja. Tako da bi sedaj morali podarjati tisto, kar nas združuje in ne posamezne zadeve glede tega, kako komuniciramo. Andreasen. Hvala lepa, gospa Marta Andreasen. You, Mr... Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Baroso. Prejšnji teden je član računskega sodišča, ki je šel v polk po 15 letih v medijih, podal resne obtožbe. Ti obtožbe in domnevne navedbe niso nič presenetljivega za mene, ampak dejstvo je, da se pojavljajo nepravilnosti pri poročanju o finančnih nepravilnostih. To, kar je gospod izrazil v medijih, samo še povdarja naše dvome v zvezi s tem, na kakšni podlagi mi pravzaprav podeljujemo razrešnico v parlamentu. Mislim, da bi morale račune preverjati neodvisne institucije, brez nesubjektivnih ne nadzornih in revizijskih organov, ne bomo več uspeli prevzemati odgovornost. Gospod Baroso, ste pripravljeni to nalogo zaupati neodvisnemu revizorju, nam boste povedali, kako se porablja denar davkoplačevalcev. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da je računsko sodišče neodvisen organ. Komisija ne vpliva na njegove prednostne naloge. Sploh ne vplivamo na, niti ne želimo vplivati na njih v lastnem interesu Evropske komisije in Evropske unije je, da spoštuje neodvisnost zonalnih organov. Nikoli nisem podal negativnih pripomb v zvezi s člani sodišč, pa naj si gre za računsko sodišče, za Evropsko sodišče, za katerokoli sodišče. To je ključno načelo demokracije, namreč vladavina prava in spoštovanje neodvisnih institucij ne glede na to, kakšen dialog obstaja med komisijo, ki je predmet revizije in računskim sodiščem, ki je del revizijskega postopka. Moram reči, da vsi revizijski postopki potekajo neodvisno, tak dialog temelji na mednarodnih standardih. Naj povem tudi to, da je komisija v preteklih letih bila predmet zelo kritičnih pripomp v poročilih računskega sodišča, tako da je treba, po mojem mnenju, spoštovati neodvisne institucije. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Barroso, ne strinjam se z vašim odgovorom. Evropsko računsko sodišče je v zadnjih desetih letih večkrat izrazilo kritiko, ampak komisija se je v teh primerjih obrnila na revizorje in prosila jih je, da spremenijo svojo metodologijo dela, tako da bi bil bilo, poroč, da bi bilo poročilo o evropskih izdatkih nekoliko bolj prijazno. Sama imam 30-letne izkušnje na področju računovodstva in revizij, nikoli nisem bila priča temu, da bi bil subjekt, ki je predmet revizije, pripravljen kakorkoli vplivati na revizorja. Kako je lahko komisija sploh zahtevala spremembo metodologije? ali boste zahtevali boljšo kontrolo? Jaz. Komisija, tako kot parlament, ima pravico, da izrazi svoje mnenje o revizijskih postopkih. Tudi sami izražate v tem trenutku svoje mnenje in do tega ste popolnoma upravičeni. Tudi komisija je politični organ, izvolil nas je parlament. Imamo pravico izražati svoje mnenje in to ne pomeni, da na kogarkoli pritiskamo ali vplivamo. Potem je tudi vaša pripomba nesprejemljiv pritisk. V celoti spoštujemo računsko sodišče, ne pritiskamo na njen. Skušamo tudi storiti vse za to, da izvajamo priporočila neodvisnega računskega organa, torej računskega sodišča. Jel. Kolega Van der Stop, samostojni poslanec. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Baroso. Zanima me, kaj se dogaja v Izraelu. Ali bo vzhodni Jeruzalem vedno del izraelskega ozemlja? Lahko bi bili ponosni na to, da edino v Izraelu še vlada demokracija. V tej državi tudi branijo judovske krščanske vrednote, zagotovo se strinjate glede tega z menoj. Vendar se mi zdi, da premalo podarjate podporo Izraelu. Mislim, da bi morali poslati bolj jasne znake in vzpostaviti v Jeruzalemu tudi predstavništvo komisije. Gospod Baroso, se strinjate z menoj v tem, da bi morali diplomatska predstavništva prestaviti iz Tel Aviva v Jeruzalem? Se vam ne zdi, da bi morali Jeruzalem uporabiti kot sedež? Hvala lepa. Veste, kakšno je stališče komisije glede Jeruzalema. Mi podpiramo obstoj Izraela. Res je, da je to demokratična država, ki obstaja v nevarnih okoliščinah. Istočasno pa si želimo tudi, da bi Izrael spoštoval pravico palestinskega ljudstva do samoodločbe. Želimo si, da bi so obstali izraelska in palestinska država v miru v spoštovanju mednarodnega prava. Glede spremembe prestolnice oziroma glede spremembe sedeža našega predstavništva v Izraelu, naj povem, da ne vidimo nobenega razloga, zakaj bi to spremenili. Hvala. Well, yes, Izvolite še dopolnilno vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Moram reči, da sem razočaran nad tem odgovorom. Rekli ste, prejšnji teden, da bi morali nekaj storiti z naseljenci, ali bodo izraelski naseljenci z naselbišči nazaj v Izrael, v Jeruzalem, kam naj gredo. Mislim, da ne bi smeli dopustiti diskriminacije v vzhodnem Jeruzalemu. Mesto je ena sama skupnost. Kaj boste storili z Izraelci, ki živijo v vzhodnem Jeruzalemu? Uh, Stališče Evropske unije je v celoti skladno s stališčem mednarodne skupnosti, tudi stališčem najtesnejših izraelskih zaveznikov, vsaj ko gre za vprašanje naselbin. S temi vprašanji se je soočala tudi trenutna vlada, vendar ni privedla do kakšnih pametnih rešitev. Obstajajo razlogi, zakaj je pametno ne imeti svojega predstavništva v Jeruzalemu. Kot veste, je situacija v tem za Izrael in za vse nas pomembno mesto zelo zapletena. Tako da je bolje, da se držimo svoje zaveze miru, podpirati moramo Izrael, istočasno pa ne smemo pozabiti na pravice palestinskega ljudstva. Tudi oni bi morali biti deležni naše pozornosti in podpore. Hvala. Um, to... Hvala lepa. Sedaj pa se bomo lotili specifičnih tem, inovacije in energetika. To je drugi del sklopa ura za vprašanja predsedniku komisije. V tem okviru bomo govorili o inovacijah in energetike alejo vidal quadras eno minuto. Hvala lepa. Gospod predsednik, predsednik komisije. Komisija spodbuja inovacije na področju energetike, naprimer biogoriva, druge generacije, potem so tu fizija, obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, potem vodik, shranjevanje in skladiščenje oglika, električna vozila in tako naprej. Viri, gospod predsednik, pa so predvsej omejeni. Ne moremo storiti vsega. Prav zaradi tega se številni državljani sprašujejo naslednje. V trenutnem težkem kontekstu bo težko izbrati med vsemi možnostmi, zato me zanima, čemu bo dala komisija prednost. Hvala. Um, Hvala lepa, zelo težko vprašanje. Kajti vse prednostne naloge so med seboj povezane, tako da moramo najprej dopolniti energetski trg. Integriran energetski trg je tisto, kar najprej potrebujemo, potem bomo lahko na tem gradili in se ukvarjali z energetsko učinkovitostjo, z obnovljivimi viri energije, ulagati pa je treba tudi v nizkooglično gospodarstvo, zato ker to seboj prinaša tudi zunanjo dimenzijo. Čim bolj enotno se moramo pogovarjati s partnerji na področju energetike. To so ta štiri področja, s katerimi se želi soočati na svetu. Dokončanje evropskega trga, energetskega trga, potem energetska učinkovitost, nizkooglične tehnologije in skupna prizadevanja na zunanjem področju. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jordan Cizel gospod predsednik barroso sedaj velja da mora evropska unija znižati svoje izpuste toplogrednih plinov do leta dva tisoč dvajset za dvajset na politični ravni pa se pogovarjamo tudi o bolj ambicioznem cilju in e, znano je da v tem primeru bi največje breme nosili sektorji znotraj ets še posebej energetika zato me zanima vaše mnenje vaše osebno mnenje o tem kdaj bodo primerni pogoji da bo ta cilj še bolj ambiciozen kakšne dodatne ukrepe bi evropska unija morala uvesti prav na področju energetike in ali sodi med te ukrepe tudi pogoji ki ste jih eh, omenili ko ste odgovarjali na vprašanje mojega kolega Tudi to je globalni proces. Ne samo evropski proces. Cancun. V Cancunu smo vsaj ohranili večstranski proces in se pogajali. To je dobro, vendar po mojem mnenju to ni dovolj. Če želimo storiti več, če se želimo držati zavezujočih ciljev, moramo druge, torej največje onesnaževalce, in nastajajoča gospodarstva v osponu prositi, da storijo enako kot mi. Zaenkrat tega niso pripravljeni storiti in se niso zavezali enakemu kot mi. Storiti moramo vse za to, da se oni premaknejo. Istočasno pa bi morale tiste države, ki so pripravljene storiti več, ki so pripravljene sprejeti več obveznosti, morali imeti možnost to storite, storijo. Več bi morali storiti na področju energetske učinkovitosti. To bom podaril tudi na svetu februarja. Pri obnovljivih virih energije se mi zdi, da kar dobro dosegamo svoje cilje, ki smo si jih zastavljali do leta 2020. Pri energetski učinkovitosti pa zaostajamo in tu lahko dosežemo večji napredek. Hvala. Kolega Hogan za minuto. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi predsedniku Barosu. Energetska varnost in nizke cene za potrošnike. Če želimo v prihodnje to zagotoviti evropskim potrošnikom, potem moramo uporabljati nizkooglično energijo. To pa pomeni tudi tehnologijo čistega premoga. Do sedaj je bil razvoj na tem področju res zelo počasen. Bi lahko predsednik komisije, prosim, podal zagotovilo, da bo zagotovljena zadostna podpora tudi za shranjevanje in skladiščenje oglika. Hvala. Hvala lepa. Lahko vam dam zagotovilo, da bomo skušali to doseči, ampak konec konca so države članice tiste, ki se odločajo o financiranju. Koliko denarja bo šlo za raziskave? Tu pa je tema, ki jo bomo obravnavali, ko bomo predstavili več letno finančno perspektivo. Upam, da bodo države članice dale prednost naložbam v čisto tehnologijo in obnovljive vire energije. Vzpostaviti je treba tudi načrt za Evropo pomembne strateške energetske sisteme. Hvala. Hvala lepa, gospa Hol. Gospod predsednik, ravno kar ste rekli, da države članice, ki dosegajo manj kot 50 odstotkov ciljev, ki so si jih zadali za energetsko vrčevanje do leta 2020, kršijo pravila. Zakaj komisija ne zapiše, da so ti cilji zavezujoči? Saj pritiskamo na države članice. Zato skušamo uvrstiti to temo tudi na naslednji evropski vrh. Energetska učinkovitost je področje, kjer še vedno zaostajamo. Z situacijo nisem zadovoljen in stvari nameravamo spremeniti. Energetska učinkovitost je sedaj tudi del zavezujočih ciljev do leta 2020. Poleg tega smo vzpostavili dialog z državami članicami, ki so sprejele nacionalne cilje na tem področju. Do leta 2020 naj bi privrčevali 10 odstotkov, ampak združeni indikativni cilji, ki so zapisani v okviru strategije EU 2020, jasno kaže, da smo bolj ambiciozni kot to. Ampak zakaj bi se spuščali pod 20 odstotkov? Zauzeli bomo dvostopenski pristop. Najprej bomo ugotavljali, kako se izvajajo zaveze na nacionalni ravni in ocenili situacijo v letu 2013. Če bomo takrat ugotovili, da cilj 20 odstotkov ni dosegljiv, potem bo komisija sprejela zavezujoče cilje na nacionalni ravni do leta 2020. Butikofer. Hvala lepa, gospod Butikofer. Herr Präsident, Gospod predsednik, gospod predsednik Barosa, rad bi vam zastavil vprašanje v povezavi z v povezavi z eh, povračili na področju energetike. Gospod Oettinger zastopa stališče, eh, ki bi po našem mnenju in po mnenju eh, nemškega okoljskega ministra uničilo uh, napreden okoljski program, ki ga imamo v Nemčiji. Kaj boste storili, da harmonizacija ne bo uničila nemškega trga inovacij na področju obnovljivih verov energije? Kaj boste storili za to, da gospod Oettinger pri vprašanju energetske učinkovitosti ne bo zavlačeval? Dejali ste, da lahko že sedaj vidimo, da nezavezujoči cilji ne zadostujejo. Gospod Oettinger pa želi uh, cilje doseči šele leta 2012. Eh, najprej eh, komisarje, ki predlaga tak pristop k energetske učinkovitosti in mislim, da je to tudi najbolje za dosego tega cilja. Hkrati povezujemo to energetiko tudi z drugimi cilji, kot je boj proti podnebnim spremembam kot pravite, ne gre samo za vzpostavljanje ciljev, gre tudi za same eh, države članice. Države članice eh, oblikujejo lastna, lastne cilje, potem pa ugotovimo, ali gredo v pravi smeri, če ne, potem lahko pride do nadaljnega koraka v smislu predlaganja eh, nečesa zavezujočega potrebno je začeti z bolj prostovoljnimi cilji, vsaj tako smo ravnali v preteklosti, vendar nikakor pri tem ne izključujemo tudi zavezujočih ciljev eh, za eh, države. Vendar pa je potrebno to vseeno potem prepustiti samim državam in na to videti, ali eh, to tako delajo ali ne. Eh, gospod Rubik. Hvala lepa, gospod predsednik. 4. februarja imamo energetski vrh trenutno se razpravlja o dveh direktivah in sicer direktivi o vodah in eh, pa o okoljski dopustnosti. Torej, razmisliti moramo o obeh direktivah in o tem, kako bi lahko trajnostno povezali obe direktivi gre za okolje in pa za pridobivanje energije. In mislim, da celoten postopek ne bi smel trajati več kot eno leto. Komisija je predlagala pet let, to je celotno zakonodajno obdobje in mislim, da si tega v tem trenutku ne moremo privoščiti. Ali je komisija pripravljena omejiti to obdobje in ali bi bilo možno to direktivo nekoliko prilagoditi, namreč direktivo o vodah, tako da bi zagotovili dovolj prostora tudi za sonč, sončno energijo in veterno energijo. Da splošno komisija želi v eh, čim večji meri eh, pravzaprav skrajšati čas eh, sprejemanja in eh, potem tudi implementacije. Vendar eh, države članice eh, eh, potem zaprosijo za to, da lahko to naredijo tako, da ne pride eh, do, eh, do negativnih posledic za eh, trge. In, eh, ponekod je regulativa še zelo različna. Februarja meseca eh, bodo tu tudi sporočila, ki smo jih pred kratkim oblikovali. Eh, tu eh, gre potem tudi za podnebni svežen in druge svežne, ki so nastali že pod prejšnjo komisijo smo odprti za to idejo, da se skrajša ta čas, vendar pa je potrebno vendarle doseči soglasje z državami članicami, da bodo enako ravnale za to, da bi se izognili popačanju eh, konkurence. Gospodi Kifol. Raziskave in inovacije so bistvenega pomena, gonilne sile naših gospodarstv in na Evropske univerzi eh, je eh, bilo eh, tu govora o tem. Tu je tudi univerza v Cambridgeu, ki jo predstavljam. Ti so tudi druge institucije, potem večja in manjša podjetja. In gre za vsoto 50 milijard evrov evrov težak program. Poleg tega eh, programa, tu eh, za eh, le tega velja, da je eden najbolj zapletenih in birokratskih na svetu. Lani je parlament izglasoval niz resolucij v smeri poenostovitve te birokracije. Kaj dela komisija v smislu izvajanja teh reform? čestitam k univerzi eh, v eh, eh, mestu na univerzi v Cambridgeu. Drugič, ko gre za to vprašanje in ko je tekla razprava o večletnem programu, potem podpori raziskavam, inovacijam, razvoju, Cambridge prav gotovo je ena najrazvitejših univerz na svetu, so pa še druge v najrevnejših predeljih v Evrope, ki nimajo to vrstnega dostopa. Poenostavljeno vzpostavitev je prav gotovo potrebna in spada med naše prednostne naloge na področju energe, energetike in inovacij, v tem primeru tudi raziskav. In, uh, Eh, tudi Evropski svet, ki bo razpravljal o inovacijah, to je ena od naših eh, prioritet. Eh, upamo tudi na vašo podporo. Pomembno je, da tudi razumemo vsta pomen oziroma pomembnost za same znanstvenike, potrebujejo več časa, da se osredotočajo na tisto, kar jim je najbliže in to so raziskave, ne pa toliko za birokracijo. Gospa Figueiredo. Brigada, gospod predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu finančne konsolidacije in eh, programa, eh, programa strogih ukrepov, eh, pa v, na drugi strani pa gre tudi za spodkopavanje pravic, delovnih pravic in Eh, drugih eh, vidikov. Ali eh, naj vlade nadaljujejo z isto politiko, z istimi pritiski v primeru Portugalske in drugih držav, kajti to lahko pravzaprav privede do poslabšanja razmer. Vprašanje, ki se zastavlja, je, da vemo, kakšni bodo ukrepi, ki bodo sprejeti v, za izboljšanje te situacije in zato, da bo tudi več podpore inovacijam v državah, kot so naprimer Portugalska, eh, države, ki niso predvidele dovolj javnih eh, investicij v eh, to področje. Potem omogočiti dostop k energiji v industrijskem sektorju. Tu so različne težave. Hvala relação à, à concessão orçamental. Gospa eh, Figueiredo. Eh, zelo dobro poznate naše stališče, tudi eh, sami poznamo situacijo v, na portugalskem, tudi njihove eh, težave z, z javnim dolgom. V dokumentu, ki smo ga ravno kar objavili, pravimo državam članicam, ne bi smeli zmanjševati naložb v izobraževanje, v raziskave ali v energetiko. Nekatere države so tu že zelo uspešne, e, drugi, druge izvajajo te e, programe e, in programe, ki se nanašajo zlasti na stroge gospodarske ukrepe, hkrati pa ne smemo pozabiti tudi ne na vprašanje kohezije in solidarnosti in eh, evropski načrt za kohezijo, ki zajema tako ozemelsko kot socialno kohezijo. In to so eh, razlogi. Potrebno bi bilo operacionalizirati ta načrt. Jugis Merkes, eno minuto. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Inovacije bodo spremenile naša gospodarstva, našo družbo, prišlo bo še do večje izgube delovnih mest. Ali eh, si ne bi mogli zamisliti bolj celovitega pristopa v okviru vaše komisije in v okviru različnih eh, eh direktoratov in sicer zlasti za vidika posameznih partnerstv? Mislim, da potrebujemo celovitejši in bolj eh, holističen pristop. Eh, potem so tu tudi različni skladi. Potrebno se je izogniti eh, preveliki razdrobitvi financiranja in iskanja sredstev. Eh, lahko bi si zamislili tudi, naprimer, posebni, eh, posebna finančna sredstva za financiranje eh, tovrstnih dejavnosti, kot so inovacije in podobno. Prave inovacije pogosto najdemo pravzaprav tudi v manjših projektih in gre za, na nek način za upolnomočanje samih državljanov. Um, Prav imate, da vas skrbi ta problem eh, pomankljive sinergije. Zato ravno mislim, da se, mora, eh, da se je potrebno tega lotiti celovito in eh, da mora to tako potekati tudi v okviru sveta. Potrebno je imeti instrument za doseganje sinergije med že obstoječimi programi na evropski, regionalni in nacionalni ravneh vse to povezati, zajeti vse te zmogljivosti, zato da bi prišli do evropskih rešitev ob upoštevanju tudi družbenih izzivov. Na eni strani je potrebno pospešiti ta potreben čas, ki preteče od raziskav, eh, ki so usmerjene, tržno usmerjene eh, k proizvodom in k storitvom. storitvam. In to je tisto, kar je pomembno za doseganje participacije in eh, celovit pristop k inovacijam tudi v državah članicov. Eh, to mora preseči same portfelje posameznih eh, direktoratov. Gospod Nikolaus Alavrakos, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Znanstvene raziskave, kot je nedavno tega objavila Eh, objavil tisk za Izrael, na primer, ko eh, gre eh, za Egejsko morje in za zaloge bogatstv na tem področju, pa tudi na celinskem predelu Evropske unije. Če to upoštevamo, bi me zanimalo, na kakšen način namerava komisija še razširiti raziskave, ki eh, zadevajo izkoriščanje obnovljivih verov energije in kako vse to potem bolje eh, izvajati v Evropski uniji, glede tudi cevovodov in podobno. Prav tako eh, želim povedati v vaši predsotnosti, da tu razmišljate tudi vedno z vidika izvajanja Lizbonske pogodbe, hkrati pa obvladovanje gospodarske krize v Evropi in to ste zelo dobro naredili. Osredotočili ste se dejansko na te smernice. Tu je tudi ameriška metoda, eh, po kateri bi lahko prišli do več denarja. Prosim, vse tiste, ki bi želeli spregovoriti, hvala lepa, predsedujoči prekinili ste poslanca in sicer takrat, ko mislim, da mi je želel povedati nekaj ljubežnivega. Hvala lepa za ta komentar. Kar zadeva prvi del vašega izvajanja, bi želel reči, da nimamo ne sredstev, niti to ni naša prioriteta, eh, namreč razširiti izkoriščanje še drugih verov energije v Evropi. Naša prednostna naloga za vidika infrastrukture se nanaša zlasti na medpovezljivost. To je tista eh, pomembna evropska razsežnost. Nekaj tega je že bilo doseženega, naprimer za baltske države, potem so tu tudi srednje in vzhodne evropske Evrope in eh, njihovo povezovanje eh, s severom, severom, za jugom in eh, potem tudi naprimer eh, to eh, eh, delo, ki sedaj poteka na južnem koridorju z Azerbajdžanom in eh, podobno. In eh, lahko bi predvideli nekaj naložb tudi eh, v tej smeri, v infrastrukturo. Gospod Artur Karens, eno minuto. Hvala predsedujočim. komisija je prav gotovo tu posredovala zelo eh, dobrodošlo pobudo. Eh, tu so različni plinovod, plinovodne mreže, ki eh, nastajajo. Tu govorimo o približno vsoti 200 milijard evrov do leta 2020. 2020 prav tako naj bi pol eh, teh sredstev prišlo iz zasebnega sektorja. Moje vprašanje je naslednje. Od tega, kar bo ostalo, od teh 100 eh, milijard, eh, ki so še potrebne, odkje bi lahko dobili ta denar. Ali eh, naj se to zbere na ravni skupnosti skozi obveznice ali kako drugače, iz kakega drugega finančnega vira. Hvala. Mikrofon, prosim. Ja, Mikrofon, prosim. Kot pravite, res je, gre za to, da potrebujemo za to infrastrukturo, za plinovode eh, 200 milijard evrov. In eh, To je eh, potrebno tudi doseči pravočasno. Kar eh, zadeva preostali potrebni denar, potem za različne eh, vzvode, kot so zasebni kapital v ta namen in tako dalje. Tu tudi predlagamo v smislu tega razvezovanja svežnja, je poseganje po zasebnih investicijah prav tako eh, tu tudi preučujemo različno tarifno regulativo in vse ostalo, zato da bi lahko zapolnili eh, vrzel in eh, prišli do še manjkajočega denarja. Gre tudi za finančne perspektive po letu 2013 in lahko se predlagajo tudi druge rešitve, kot je naprimer participacija z lastnim kapitalom, potem zasebna Eh, javna partnerstva in posojila in podobno. Evropski skladi, evropska sredstva in posebne obveznice, ki so namenjene financiranju ravno takih dejavnosti. Gospa Sonja Alfano. Dente. Presidente Barroso, la direttiva 77 del 2000. Gospod predsednik, direktiva 77 iz leta 2001 jasno navaja za kaj se lahko uporablja obnovljive vire. Bio razgradljiv del odpadkov naj bi bil primeren za to. Od leta 1992 smo predvsej sredstvo državljanov porabili tudi za sežigalnice. Te sežigalnice so nevarne za zdravje ljudi in tudi za okolje. Zato je Evropska unija dala na možnost tudi alternativne možnosti za ravnanje z odpadki. Prišlo je do dveh kršitev kljub temu, da so bili sproženi zakonodajni postopki, se sežiganje od odpadkov še vedno uporablja v Italiji. Vem, da se težko spomnite vsega tistega, kar se je dogajalo, zato sem zapisala vse to tudi v pisnem vprašanju. Ampak mislim, da sežiganje biološko nerazgradljivih odpadkov ne moremo obravnavati kot obnovljivih virov, zato ne bi smelo za to verjati izmenjive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 in eh, na notranjem trgu, energetskem trgu eh, teče 77 to vrstnih postopkov eh, z državami na notranjem trgu. Če mi boste posredovali to vprašanje v pisni obliki, bom z veseljem na odgovoril. Hvala lepa. Hvala za to. Gospod Franc Obermajer. Najlepša hvala, gospod predsednik inovacije, zaščita podnebja. Vse to je zapisano v strategiji 2020. Človek bi si mislil, da Evropska unija resno jemlje okolje in zaščito okolja. Ampak zatem se skriva še kaj drugega. Jedrska energija kot tako imenovana čista energija. Komisar Oettinger je jasno zapisal v odgovoru na moje vprašanje, da je jedrska energija pomemben del energetske mešanice Evropske unije. Dame in gospodje, 25 let eh, po uh, eh, Črnobilu se mi zdi to nesprejemljivo. 25. aprila bomo imeli obletnico te strašne nesreče. Ne vem, kako lahko jedrsko energijo torej prodajate kot čisto energijo. Poznate stališče komisije, ko gre za jedrsko energijo. Nekatere države članice to imajo, druge ne. In eh, res tudi je, da jedrska energija manj osnažuje, če razmišljamo z vedika podnebnih sprememb. Res tudi je, da ima po Euratomu in eh, sporazumu Eurotoma eh, komisija določene obveznosti. Ne samo obveznosti v smislu pomoči državam, ki to potrebujejo za vidika varnosti in vseh vprašanj, ki se nanašajo na varnost glede jedrskih objektov. Hvala lepa. Gospod Voljski, Sirjuš eh, Voljski ima besedo. Minuto. You you are bringing a, an optimistic message from eh, prinašam optimistično sporočilo iz Azerbajdžana in Turkmenistana. In eh, ko eh, gre za številke, ki se merijo v milijonih kubičnih metrov zemljskega plina lahko pa se vprašamo, ali je to dovolj eh, za to, da eh, se lahko zapolni ta eh, koridor. koridor šlo naj bi za milijon kubičnih metrov. Po teh obiskih v Turkmenistanu in Azerbejdžanu sem se vrnil z eh, jasno zavezo, ki sta eh, jo izrazili obe državi. Sicer sem tudi eh, podpisal skupno izjavo z gospodom Aljevom iz Azerbejdžana in eh, tudi Van Medov. Eh, oba sta povedala, da sta pripravljena eh, zagotoviti dovolj plina za Evropo, celo več, kot ga trenutno potrebujemo. Ne glede na to, so tu še vedno problemi, ki jih je potrebno razrešiti. In sicer to izvira iz trgovskih odločitev upletenih podjetij, eh, pa tudi zaradi različnih, torej gradnje različnih plinovodov. Plina je dovolj v tem območju, eh, ki ga Evropa lahko dobi, če so seveda države članice pripravljene s temi državami eh, sodelovati in sicer bodi se v okviru projekta Nabuko ali eh, tega projekta Južnega koridorja. Gospa Silvija Tikal. Hvala predsedujoči. kot evropska vse solidnejša evropska eh, družina, bi eh, tu eh, želela vprašati, kakšne konkretne ukrepe predvideva komisija za to, da bi zmanjšala pomankanje energije tu imamo v mislih tudi eh, odstotke, eh, ki so na voljo v regionalnem skladu oziroma skladu za regionalni razvoj, zato da bi lahko povečali energetsko učinkovitost za vidika bodoče finančne perspektive. Hvala lepa. Eh, zakonodaja, ki se nanaša na notranji trg na tem področju, tu se govori o storitvah, potem različnih drugih vidikih. Tu bi lahko naštel še eh, druga vprašanja oziroma druga področja, kjer smo tudi že predlagali konkretne ukrepe in eh, predloge. Sicer pa z vidika Eh, energetske učinkovitosti. Dejstvo je, da bi se lahko doseglo več kot v sedanjih razmerah, ko smo priča še vedno eh, pomankljivemu delovanju in primerom prevlade na trgah. trgih. Kar, zadeva, eh, kar pa zadeva Eh, financiranja, del tega mora izvirati iz tržnih rešitev, del pa tudi iz javnih naložb in komisija tu pripravlja več predlogov v tej smeri in sicer za naslednjo finančno perspektivo. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem kolegov za to razpravo o inovacijah in energetiki, kot vemo, je to izjemno pomembna tema. Zahvaljujem se tudi predsedniku komisije, da je z nami tu že drugič. Da, današnji dan. Najlepša hvala tudi vsem vam za razpravo.